glasovali bomo ob zaključku razprav. Naslednja tema usmrtitve v Libiji. Najprej dajem besedo avtorju, gospodu Tenoku. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nikoli nisem zauzel posebnega stališča do usmrtitev, ampak prav gotovo bi morala biti ta prihranjena samo za Eh, najhujše zločince in pa morilce. Vendar pa imam malo zaupanja v Libijo in pa režim Moamerja Gaddafija. On je popolnoma nestrpen in uh, to tudi kaže, kako nesmiselna je bila izvolitev Libije v svet za človekove pravice. Vendar pa Libija pač uh, nadzoruje pomembne naftne zaloge. In ne glede na te gospodarske odnose, upam, da bo komisija še naprej podarjala naše pomisleke glede temeljnih svobošči in pa človekovih pravic v Libiji. Spomnimo se primere medicinskih sester v Libiji, ki so bile celo obsojene na smrt, eh, ampak so bile potem ob izpuščene zaradi prošenja Evropskega parlamenta in pa žene francoskega predsednika. Hvala lepa. Hvala, kolega Tenok. Naslednji je kolega Romeva in Rueda za dve minuti. Euh, Hvala. Potrebno je pozdraviti te resolucije zaradi 18 eh, osmrtitev v Libiji in obsoditi eh, eh smrtno kazan v Libiji. Eh, Eh, potrebno je tudi zahtevati preglednost in statistične podatke. Eh, spomnimo, eh, da niso razkrili imen usmrčenih. Med 18 usmrčenimi so tudi tiste osebe, ki niso libijskega državljanstva libijska politika, eh, kar zadeva priseljence in tudi begunce, eh, to eh, in sploh celotna migracijska politika, to je potrebno preučiti, dokler Libija ne bo ratificirala ženevske konvencije o beguncih. Eh, potem eh, tudi eh, druge, druga ravnanja, ki so v nasprotju s konvencijo, tudi z listino temeljnih svoboščin, zlasti 18. in 19. člen te konvencije. Potem predvideti okvirni sporazum z Libijo eh, in eh, tudi zahtevati ratifikacijo eh, te ženevske konvencije. Prav tako je potrebno komisijo informirati in spomnimo, tu gre za člene 265 in 218. Potrebno je glede tega biti trden. Hvala, kolega Romeva in Rueda. Sedaj pa kolegica Veržija za dve minuti. Uprostite, upravičujem se za e, popreje. Mislila sem, da imam dve minuti. E, podpisan je bil protokol, ki zajema obdobje 2011-2013 60 milijonov evrov e, na področju človekovih verov in skupnega, skupne dejavnosti za boj. E, Eh, torej v skladu s besedilom, ki je bil razdeljen novin, eh, novinarjem. In eh, Evropska unija se pravzaprav tudi ritigolizira glede na mednarodni eh, tisk in afriški tisk, kajti vsi vemo, da iz Libije prihajajo um, emigranti v Evropo in sicer bežijo pred preganjanjem in uh, torej pred pregonom, pred, pred revščino in iščejo zatočišče v Evropi. In in eh, na stotine jih je, ki so jih enostavno prepustili v sodi, v Sahari, v puščavi, brez vsakršne hrane, brez pijače in hrane. In, uh, Eh, gospod Fular, eh, prejšnji teden eh, eh je odgovo, odgovoril na vprašanje glede tega. Naj gredo na lico, eh, lice mesta in se sami prepričajo, kar se dogaja. In eh, to je neznosno. Eh, švicarski eh, eh, prijatelji, kot vemo, so tudi eh, plačali visoko eh, ceno in eh, Libici pravzaprav upravljajo eh, umazano delo za evropejce. Eh, Gospod eh, komisar, dokam mislimo iti pri teh pogajanjih eh, z Libijo? Gospod eh, Baro je rekel, da ne bo prišlo do nobenega sporazume, dokler Libija ne ratificira Ženevske konvencije. Ali lahko poveste, gospod komisar, kaj se je zgodilo z mandatom, ki je bil zaupan? Ja. Hvala lepa. Naslednji za eno minuto, kolega Kastler. Hvala lepa. 2007 in 2008 je Libija glasovala proti resoluciji o moratoriju na smrtno kazen, resoluciji ZN in eh, prav tako na povpraševanje eh, o človeških eh, organizacij za človekoljubno pomoč, o tem nismo dobili nobenih podatkov, o tem, koga se usmrča. Vsaka usmrtitev je ena preveč. Mi to nasplošno oziroma načelno uh, zavračamo. Smrtna kazen je nehumana, nečlovečna in eh, vsaka, kazen, vsaka takšna kazen je preveč. Zato v resoluciji jasno trdimo, da želimo to spremeniti, da želimo eh, razkriti, eh, kaj se dogaja v Libiji in da se zauzemamo za to, da bi imeli jasne številke o tem in jasne podatke o tem, kaj se dogaja želimo dostanstveno kazen za zločince, ne pa prekomerno kazen za tiste, ki so kritični do režima v Tripoliju. Hvala. Hvala, kolega Kastler. Kot zadnja med avtori, kolegica Šake za 2 minuti 30. Hvala. Evropa je skupnost eh, vrednot in smrtna kazanje v Evropi popolnoma prepovedana. Na to smo zelo ponosni. Ribija se temu ne samo upravlja, upira, ampak smrtno kazen tudi na veliko izvršuje. Tako se je zgodilo tudi 30. maja, ko je bilo usmrčenih 30, 18 eh, ljudi različnih nacionalnosti v skladu z časopisom, ki je blizu vladnemu režimu. To seveda postavlja vprašanje glede svobode medijev, ampak vseeno lahko verjamemo, da je to kredibilen vir v tem primeru. Smrtna kazen se ne uporablja samo pri hudih zločinih, ampak uh, Tudi že prepoved eh, pravice do združevanja je pripeljala do smrtne kazni v Libiji. Verjamemo v to, da je potrebno Libijo vključiti v dejavnost mednarodne skupnosti. Ne želimo, da bi ljudje bili prepuščeni avtoritarnemu režimu. Evropska unija je eh, prekinila sankcije uh, Libiji in upam, da bomo lahko še naprej sodelovali z njo. Vendar pa je to mogoče samo, če se bo, lidiska, če se bo libijska vlada zavezala spoštovanju človekovih pravic in temeljih soboščin za vse prebivalce. Nedavno so zaprli tudi urad UNHCR v Libiji in to kaže na odaljevanje Libije od mednarodne skupnosti. V skladu s tem bi OZN morali ponovno razmisliti o tem, ali je Libija upravičena za članstvo v OZN. Kršitve človekovih pravic obžalovanja vredne in neprimerno je, da je Libija dobila celo sedež v svetu za človekove pravice pri OZN. Članstvo bi lahko bilo dovoljeno samo tistim državam, ki same spoštujejo človekove pravice, sicer celotno telo izgublja svojo kredibilnost, tako kot ko je bil eh, Iran član sveta za pravice žensk pri OZN, kar je enako obžalovanja vredno in pa kvari kredibilnost celotne organizacije. Evropska Evropski parlament poziva Libijo, da naj zagotovi pravična eh, sojenja, da naj odpravi smrtno kazen. Države članice se morajo tudi zavedati svojih odgovornosti, ko vračajo ljudi v Libijo, saj obstaja velika grožnja, da bodo ti ljudje podvrženi nehumanemu ravnanju. Hvala. Hvala, kolegica Šake. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin. Najprej kolegica Makovej za eno minuto. Hvala tudi sama obžalujem usmrtitev 18 ljudi v Libiji, usmrtitev, ki se je zgodila 30. maja 2010 in pozivam k odpravi smrtne kazni. Libija uporablja smrtno kazen zato, da krši svobodo tiska in pa izražanja v državi. Takšni primeri niso spremljivi. Human Rights Watch je uh, intervjuval zapornika, ki je trdil, da so njegovo kazen spremenili v doživljenski zapor. Obtožen pa je bil zaradi organizacije politične skupine, ki je nasprotovala revolucije Alfateh. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo, ampak eh, na koncu so pa vseeno pomilostili tega zapornika, potem ko je bil eno uro z zavezanimi očmi privezan uh, v zaporu in je čakal na smrtno kazen. Prav tako naj bi decembra 2004 zaporniki uh, storili samomor. Pozivam komisijo in pa svet, da naj uh, to postavi kot prednostno nalogo v dialogu z Libijo. Hvala lepa, kolegica Makovej. Sedaj pa kolegica Kritu za eno minuto. Hvala lepa. Smrtna kazen je najbolj kruta in pa nehumana sankcija. In Libija je ena izmed 12 držav, ki leta 2010 še vedno odobravajo smrtno kazen, čeprav te ne odobrava večina držav po svetu. Mislim, da bi se Evropska unija morala bolj trdno zavzeti za odpravitev smrtne kazni. Istočasno je naša dožnost, da pritisnemo na Libijo Eh, in zahtevamo, da odpravi smrtno kazen. Spoštovati je potrebno pravico tujih državljanov. Dogaja se, da nimajo pravice do tolmača, do prevoda, ne morejo stopiti v stik z predstavniki svojih držav, nimajo dostopa do finančnih sredstev, ne morejo stopiti v stik z svojimi družinami. Prav tako ne morejo dobiti um, drugih uh, osnovnih pravic. Potrebno je spoštovati pravico do pravičnega sojenja in pa doveliti bi morali uradu UNHCR, da ponovno zavzame uh, oziroma začne za svojimi aktivnostmi v Libiji. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Sonik Bogoslav. Pod koniec maja wykonano w Libii wyrok na 18 osobach. Doniesienia mówią o. Uh, uh... Usmrtili so 18 oseb, 200 oseb pa je v zaporu in nekateri pa še čakajo na usmrtitev in smrtno kazen. E, ta številka bi lahko bila celo e, večja, kajti mi pravzaprav nimamo nobenih statistik. Libija ima dvojne standarde. Po eni strani e, ene za. Komisijo Združenih narodov za človekove pravice, po drugi strani pa še vedno izvajajo Eh, usmrtitve in eh, Libija je tudi članica pakta za človekove pravice in šesti člen pravi, da se smrtna kazen lahko uporabi samo v primeru najhujšega kriminala. Eh, Libija pa uporablja usmrtitev kot kazen tudi za eh, druge vrste kriminala, tudi za boj za svobodo. In eh, mi pozivamo Libijo naj spoštuje mm, Ženevsko eh, konvencijo in tudi druge pomembne konvencije, ki ščitijo človekove pravice. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Senisin za eno minuto. Spoštovane kolegice in kolegi, pravica do življenja in eh, varstvo dostojanstva je temeljna človekova pravica in mednarodna skupnost je prepovedala eh, smrtno kazen in v nekaterih državah pa še vedno to velja in se vračamo v eh, srednji vek. zaprtje urada UNHCR-a in usmrt. Titve. Eh, vse to je tudi dejanje proti 12 tisočim beguncem, o katerih je tu govor. Libija mora podpisati relevantne konvencije o človekovih pravicah. V Evropski uniji so človekove pravice temeljna pravica in treba je tudi varovati pravice beguncev. Hvala lepa, gospa Senicin. Sedaj prehajamo na postopek HDI. Besedico ima kolegica Korola za eno minuto. Kolegica Korola. Arvoisa puhemies, eu käy epävirallisia neuvotteluita li... Evropska unija ima neuradna pogajanja z Libijo. Cilj je pogodba o sodelovanju in tu želijo pokriti tudi področje priseljevanja in to je seveda zelo težko, kajti Libija ni pokazala nobene želje po spoštovanju uh, človekovih pravic. 30. maja so usmrtili 18 oseb in približno 200 oseb čaka v Libiji na izvršitev smrtne kazni in med temi osebami so morda tudi tujci. Mi moramo pred pogajanji z Libijo poskrbeti za to, da bo uh, Libija ratificirala in uporabila po, ženevsko pogodbo o človekovih pravicah, o beguncih eh, in vse druge pomembne pogodbe. In tudi UNHCR mora kontrolirati situacijo beguncev. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo kolega Preda. Hvala lepa, predsednik. Za nas, evropejce, je smrtna kazen nekaj absurdnega. E, mi smo to izločili iz naše politične kulture in to, kar se dogaja v Libiji, je skandalozno, je grozno in ta kazen se tudi uporablja pogosto. Za tuje državljane, ki nimajo nobene zveze z e, Libijo, mi smo slišali, da je med 18 eh, terico usmrčenih tudi eh, nekaj eh, državljanov Čada, Kitajce in podobno. Eh, te osebe morajo imeti tudi dostop do svetovanja, do eh, tolmačev in eh, tu bi morali uporabiti mednarodne standarde. Eh, Mi bomo zelo kmalo imeli priložnost, da se pogovorimo eh, z Libijo in mi moramo pač ustrajati eh, na teh vidikih v pogovorih s to državo. Hvala lepa, kolega Preda. Preden dam besedo gospodu komisarju, želim povedati naslednje. Polovica kolegov približno prebira svoje govore. In eh, ko lučka zasveti, to pomeni upočasnite. Tisti, ki berete, prosim, ne berite hitreje, kot lahko mislite, kajti če to počnete, potem eh, tudi eh, berete hitreje, kot lahko delajo tolmači. Če pa želite brati, dajte svoje govore vnaprej tolmačev. Sedaj pa eh, bi rad besedo predal komisarju Dalju. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Komisija podpira stališča poslancev in poslank eh, v predlogih za rezolucije. Komisija eh, obsoja usmrtitve, ker je to v nasprotju z našimi vrednotami. Smrtna kazan je nečloveška. In treba je povedati, da gre tu za zanikanje človekovega dostojanstva. Komisijo skrbi zlasti dejstvo, da te usmrtitve potekajo samo nekaj tednov potem, ko so eh, Libijo izvolili eh, v svet Združenih narodov za človekove pravice. In eh, mi smo tudi pripravili dopis libijskim vladam, da povemo, da smo zaskrbljeni in da spomnimo eh, Libijo na to, da mora zagotoviti pravično sojanje. V skladu s konvencijo o civilnih in drugih pravicah bi Libija to morala se spoštovati. Eh, Libija bi morala tudi eh, razglasiti moratorij, v katerem lahko razmisli o odpravi smrtne kazni in sklep okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in Libijo bo tudi pravna podlaga za stalne pogovore o človekovih pravicih. Eh, pogajanja o tem okvirnem sporazumu zelo dobro potekajo. Sedmi krok pogajanj eh, se je odvijal prejšnji teden v Tripoliju in tu smo se pogovarjali o teh političnih vprašanjih. Komisija se povsem za veda, da so določene teme problematične v odnosih z Libijo. Vendar je komisija odločena, da bo še naprej razvijala dialog med Evropsko unijo in ljudmi. Libijo in sicer eh, v duhu zaupanja in tu želimo seveda vključevati tudi zelo občutljiva vprašanja. Libija želi okrepiti odnose z Evropsko unijo, to je pozitivno in komisija namerava te odnose eh, izkoristiti tudi za to, da se bolj spoštujejo temeljne pravice. Hvala. Hvala, komisar. S tem smo zaključili razpravo in sedaj bomo začeli z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o šestih predlogih za revolu, resolucije o Kongu. Najprej kot, eh, glasujemo o resoluciji kot celoti. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o eh, šestih predlogih resolucij o Nepalu.